So, Prav, dobro jutro, gospe in gospodje. Ura je 6 čez 9 in zato odvarjam našo sejo. Imamo 75 minut na voljo za glasovanje. In prihajamo na točko številko 11, priporočilo Svetu komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje, vzhodne partnerstvo. Med pripravami na vrh, ki bo novembra 2017, včeraj smo imeli drugo obravnavo, bi eh, soporočevalci radi kaj povedali, Knut Fleckenstein, morda, gospod Andrej Kinen. Če ne, potem lahko. Nadaljujemo takoj z glasovanjem. In začenjamo z amadmajem 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis številka 6 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis številka 7 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis številka 7 za, proti, vzdržani, sprijeto.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 In prehajamo k ustnemu predlogu spremembe številka ena. To je za, proti, vzdržani, sprejeto. Prihajamo 83, 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 87 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 86 za, proti, vzdržani. To je sprijeto. In prehajamo na 88 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Kompromis številka 13 za, proti, vzdržanje sprijeto. 14 za, proti, vzdržanje sprijeto. Kompromis 15 za, proti, vzdržanje sprijeto. Kompromis 16 za, proti vzdržani sprijeto. Kompromis 17 za proti vzdržani sprijeto. 18 za proti vzdržani sprijeto. 19 za proti vzdržani sprijeto. Kompromis 20. Ne se upravičujem. Šol 129 za proti vzdržani. Tega bomo preverili. Amandma 129, glasujte, prosim. Closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 20 za, proti vzdržanje sprejeto. 21 za, proti vzdržanje sprejeto. 22, eh, ne, ne, se upravičujem. Amandma 148, šolt za proti, vzdržani, eh, zavrnjeno. 150 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 22 za, proti, vzdržani, sprejet. 164 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani sprejeto. 24 kompromis za proti vzdržani sprejeto. 189 gospod Borgezijo za proti vzdržani zavrnjeno. 190 za proti vzdržani sprejeto. Želite preveriti? Preverjamo 190, gospod Ranžel. Vote is open. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 192, gospod Schaffhauser, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 25, za, proti, vzdržani, sprejeto. 195 za, proti, vzdržani. To bomo preverili, 195 preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 26 za, proti vzdržanje sprijeto. Kompromis 27 za, proti vzdržanje sprijeto. Kompromis 28 za, proti vzdržani, sprijeto. Kompromis 29 za, proti vzdržani, sprijeto. Kompromis 30 za, proti vzdržani, sprijeto. 222 za, proti vzdržani, sprijeto. Kompromis 31 za, proti vzdržani, sprijeto proti vzdržani. Sprijeto. 32 za, proti vzdržani. Sprijeto. 232 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis ena uvodnih izjava za, proti vzdržani. Sprijeto. Amandma 5 za proti vzdržanje zavrnjeno, 6 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 7 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 8 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 9 za, proti vzdržanje sprejeto, 10 za, proti vzdržanje zavrnjeno, kompromis 2 za, proti vzdržanje zavrnjeno, proti vzdržani. Sprijeto. Amadma 20 za, proti vzdržani zavrnjeno. 3 za, proti vzdržani sprijeto. 26. Gospa Harms in gospod Mesarič za, proti vzdržani sprijeto. 27 za, proti vzdržani zavrnjeno. 28 za, proti vzdržani sprijeto proti vzdržani sprijeto. Kompromis 4 za, proti vzdržani sprijeto. Amano 40, Nikolaj za, proti vzdržani zavrnjeno. 41 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 5 za, proti vzdržani sprijeto. Amano 49, Vojtiga za, proti vzdržani zavrnjeno. 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prehajamo k elektronskemu glasovanju o spremenjenem predlogu. Glasujte, prosim. Koliko je prisotnih, sprejeto za 40 za, 6 proti. Čestitke. Right, congratulations to the two co-rapporteurs and excellent... Čestitke soporoče Valcem in eh, čestitke tudi k zelo zapletenemu glasovanju. Prehajamo na naslednjo točko, številka 12 in sicer sklenitev partnerskega sporozuma o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članici na eni strani ter Novo Zelandijo na drugi strani. Poročevalec je Charles Stenog, želite te kaj povedati? Charles, predlagam samo, da v bloku glasujemo o šolc in šole eh, amadmajih, eh, potem nam bo šlo bistveno hitreje od rok. Bomo začeli z glasovanjem in bomo videli. To pač predlagam, če to odbor sprejme. Eh, jaz sem namreč eh, predlagal, da smo proti, zapasem pri vseh eh, drugih, tako bi šlo bistveno hitreje, ampak naj se odloči odbor. Drugi mislim, da tega ne bi sprijeli. Guje ne bo sprijela, ampak eh, ne za to bomo kar glasovali. Najprej elektronsko glasovanje, glasujte. Vote is closed. Konec glasovanja sprejeto 41 eh, za proti 3. Prehajamo k osnutko poročila glede partnerskih odnosih in sodelovanju. Začinemo z 29. amandmajem. Gospod Kristija za proti vzdržani sprejeto. 30 Nikolaj za proti vzdržani sprejeto. 31 za proti vzdržani. Vzdržani To bomo preverili. 31 šolc preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 20 za, 28 proti. 32 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani. Sprijeto. 34 za, proti, vzdržani. Sprijeto. 35 za, proti, vzdržani vzdržani. Bomo preverili 35. Kasujte, prosim. Še dva manjkata. No, bomo zaključili z glasovanjem zavrnjeno. 36 za, proti vzdržanju sprijeto. 37 za, proti vzdržanju sprijeto. 38 za, proti vzdržanju sprijeto proti vzdržanje sprijeto, 39 za, proti vzdržanje sprijeto, 40 za, proti vzdržanje sprijeto, 41 za, proti vzdržanje sprijeto, 42 za, proti vzdržanje sprijeto, 43 za, proti vzdržanje zavrnjeno, 44 za, proti vzdržanje sprijeto.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 spredo. Prihajamo na 13 za, proti vzdržani spredo. Kompromis 1 za, proti vzdržani spredo. Kompromis 2 za, proti vzdržani spredo. 22, 23 za, proti vzdržani spredo. 25 za, proti vzdržani spredo. 26 za, proti vzdržani spredo. 24 je brezpredmeten. 25 za, proti vzdržan je sprijeto. 26 za, proti vzdržan je sprijeto. 28 za, proti vzdržan je sprijeto. Ehm, sklici ena za, proti vzdržani, zvrnjeno. Prehajamo na elektronsko glasovanje v predlogu. Glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejeto z 46 proti 2 čestitke poročevalcu. 46 za, 2 glasova proti, 7 vzdržanih glasov. 55 oddanih glasov. So, weiter geht's. We come... In nadaljujemo z številko 14. In sicer ukrepljeno partnerstvo in sodelovanje med Evropsko unijo in njenimi državami članice na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani. Poročevalka je gospa Jakonsari, želite kaj povedati, ne potem lahko nadaljujemo z glasovanjem. Najprej bomo glasovali. Povedali so mi, da se bomo držali temo, tega vrstnega reda. Torej, začnemo z osnutkom poročila, z predlogom za nezakonodajno resolucijo za sklenitev sklepa in partnerstva in sodelovanja med Evropsko unijo in Kazahstanom. Začenjamo z kompromisom številka 2. Za. Proti vzdržanje. Sprejeto. Nadaljujemo za 17, gospod Karver, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprijeta. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprijeta. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprijeta. Amandma 25, gospod Kastaldo, za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržanje sprejeto, kompromis 8 za, proti vzdržanje sprejeto, kompromis 9 za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 10 za, proti vzdržanje sprejeto. 54, gospod Kukan, za, proti vzdržanje sprejeto. Odličema namadma. Kompromis 11 za, proti vzdržanje sprejeto sprijeto. Kompromis 12 za proti vzdržani sprijeto. Amandma 60, gospod Šol za proti vzdržani zavrnjeno. 61, kukan za proti vzdržani sprijeto. 62 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 13 za proti vzdržani sprijeto kompromis 14 za, proti vzdržanje sprejeto, kompromis 15 za, proti vzdržanje sprejeto, kompromis 16 za, proti vzdržanje sprejeto, kompromis 17 za, proti vzdržanje sprejeto, kompromis 18 za, proti vzdržanje sprejeto, kompromis 19 za, proti vzdržanje sprejeto, kompromis 20 za, proti vzdržanje sprejeto, kompromis 21 za, proti vzdržanje sprejeto, nasprotje je vzdržanje sprijeto. 97, gospa Gomeš, za, proti, vzdržani. To bomo preverili. 97 preverjamo. Glasujte, prosim. Eden kolego manjka. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis 22 za, proti je vzdržan in sprejeto. 104 za, proti je vzdržan in sprejeto. Kompromis 23 za, proti je vzdržan in sprejeto. 24 za, proti je vzdržan in sprejeto. 25 za, proti je vzdržan in sprejeto. Amandma 102. 22, gospa Drekene za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Se pravi, 26 za, proti, vzdržani, sprijeto. 126, gospod Šolc za, proti, vzdržani. To bomo preverili, 126 preverjamo, glasujte prosim. Konec glasovanja. Jasno in glasno sprijeto. 127 za, proti vzdržanje sprijeto. 129 za, proti vzdržanje sprijeto. Kompromis 27 za, proti vzdržanje sprijeto. Kompromis 28 za, proti vzdržanje sprijeto. 135 za, proti vzdržanje zavrnjeno. Kompromis 29 za, proti vzdržani, sprijeto. 141. Sto enainštirideset šolt za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prihajamo na Inta 5 za proti vzdržani sprejeto, šest za, proti vzdržani sprejeto, sedem za, proti vzdržani sprejeto, osem za, proti vzdržani sprejeto, deset za, proti vzdržani sprejeto, sto sedeminštirideset za, proti vzdržani zavrnjeno. Prehajamo na uvodne izjave. Želite preveriti 147? Preverjamo 147. Vote is closed. It's been rejected. Zavrnjeno. Compromise one. In... Kompromis ena za proti vzdržanje. Sprijeto. Pet za proti vzdržanje. Sprijeto. Šest za proti vzdržanje. Sprijeto. Sedem za proti vzdržanje. Sprijeto. Osem za proti vzdržanje. Sprijeto. Devet za proti vzdržanje proti vzdržanje sprejeto. Sklici, o tem ne bomo glasovali in elektronsko glasovanje, tako spremenjen glasnutka poročila. Glasujte, prosim. Closed. Konec glasovanja. To je sprejeto 47 za, 3 proti 6 za žanih glasov in prehajamo na točko 25, okrepljeno partnerstvo in sodelovanje med Evropsko unijo in njenimi državami članice na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani. Mislim, da počevalka ne želi nič povedati, tako da takoj glasujemo. Gre za enotno glasovanje, elektronsko glasovanje o osnotku priporočila. Glasujte, prosim. Three colleagues missing, two trije manjkajo, še dva. Dva še nista odala svojega glasu. Zaključujem glasovanje. Sprijeto 46 za 6 proti. Well, colleagues, we've been... No, kolegice in kolegi, bili smo izjemno hitri. <clears throat> Naša naslednja točka naj bi se začela 10.15. Kaj bomo storili sedaj?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

prosim.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 tiranía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

Ladies and gentlemen. Tako, dame in gospodje, dragi kolegi. Sedaj smo pri 16. točki dnevnega reda. Toplo pozdravljam gospoda Pjera Krembula, generalnega komisarja UNRVE za Palestino in pa Bližnji vzhod kot vsako leto smo povabili kolege iz odbora za proračunski nadzor in pa odbora za eh, razvoj, da prisustujejo tej seji. Kot veste, ta agencija zagotavlja pomoč petim milijonom registriranih eh, beguncev, palestinskih beguncev v Jordaniji, v Libanonu, Siriji, v Gazi in v vzhodnem Jeruzalemu. UNRWA zagotavlja podobne eh, storitve kot eh, sicer vlada, eh, ima 30 tisoč zaposlenih in večina je beguncev. Zagotavljajo zdravstvene, socialne storitve, zagotavljajo zaščito in pa mikrofinanciranje. Združeni narodi in pa UNRWA imajo strateško partnerstvo, eh, ki sega v leto 1971. Eh, cilj je vzpostavljanje stabilnosti in pa razvoja na Bližnem vzhodu. UNRWA je ključnega pomena za stabilnost, eh, mir in razvoj na Bližnem vzhodu in uh, Evropska unija je uh, največja donatorka pomoči, kar uh, vedno znova uh, radi poudarjamo. Od 9. do 13. oktobra bo potekala konferenca med Evropsko unijo in pa UNRVO uh, in pri tem bomo poudarili pomen izobraževanja za palestinske begunce. Poleg tega pa bomo pokazali uh, konkretne predstavnike UNRVE, ki si prizadevajo na tem področju, vabim vas, da se nam pridružite na eh, drugem nadstropju stavbe Pon Onri Spak. Torej. Sedaj pa bom dal besedo uh, gospodu generalnemu sekretarju in prisrčno dobrodošli. Mm, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa za to predstavitev. Veliko veselje mi je, da sem lahko ponovno prisoten v odboru za zunanje zadeve. Člani eh, odbora, spoštovani poslanci, dame in gospodje, najlepša hvala za to priložnost in najlepša hvala za eh, zelo velikodušno in pa dosledno podporo, ki jo zagotavlja Evropska unija kot eh, celota, še prav posebej pa Evropski parlament, naši agenciji pomagate nam pri opravljanju našega dela in pri zagotavljanju potrebne eh, podpore in pa pozornosti za palestinske begunce. 5,3 milijona beguncev je eh, na Zahodnem bregu, v Gazi, Jordaniji, Libanonu in Siriji. Torej, njim eh, moramo zagotoviti pomoč in pa vse storitve, ki ste jih navedli, gospod predsedajoči. Zelo pomembno je, da zagotovimo uh, politično in pa uh, siceršno pomoč eh, agenciji in Evropska unija to zagotavlja že od leta 1971. Naj povem, da naše delo opravljamo v zelo težavnih okoliščinah, k temu se bom še vrnil. Imeli smo zelo uh, dosledno uh, podporo Evropske komisije. Letošnje leto smo uh, naše sodelovanje še okrepili. Komisar Han eh, mi je pred nekaj dnevi obljubil, uh, da uh, se bo še povečal prispevek Evropske unije, ki trenutno znaša uh, 82 milijonov evrov v skladu z. Uh, izjavo, ki smo jo podpisali, eh, veseli nas, eh, da nas bo Evropska unija podprla še v večji meri. Eh, rekel sem, da agencija UNRWA deluje v zelo težavnih okoliščinah in potrebno je orisati težave in pa izzive, s katerimi se srečujemo, ampak danes bi raje začel z pozitivnimi novicami. Pred natančno tednom dni je celoten eh, kabinet eh, palestinskega premjeja eh, odpotoval v Gazo in sicer prvič v številnih letih, kar zadeva premjeja, kar pa zadeva celoten kabinet, se to ni zgodilo že celo desetletje in to kaže na prizadevanja, na prizadevanja za vzpostavitev sprave v eh, Palestini, poleg tega pa kaže, da želi palestinska vlada prevzeti tudi odgovornost eh, za gazo. Pri tem eh, je potrebno seveda upoštevati tudi pristojnosti ministrstev, ki se nahajajo na območju gaze, hkrati pa gre tukaj tudi za vprašanje menjih prihodov in pa zagotavljanja varnosti. Vsakodnevno se srečujemo z stroški nerešenih eh, političnih eh, konfliktov v regiji. Seveda je takšnih konfliktov izjemno veliko, ampak eh, dialog in pa sprava sta ključna elementa, ki bi lahko vodila k jasnim izboljšavam za prebivalce v Gazi. To je seveda potrebno podpreti. In jaz sem v Gazo odpoteval skupaj z palestinsko vlado in lahko vam zagotovim, da bo UNRWA podpirala palestinsko vlado in pa pomagala pri naslavljanju eh, najpomembnejših humanitarnih vprašanj v Gazi. To podarjam eh, zaradi tega, ker je to eh, tudi prvo sporočilo vam. Potrebno je razširiti eh, politično obzorje celotne regije. Palestinci, palestinski begunci, za katere smo odgovorni, eh, vsi tisti, ki eh, so mlajši od 24 let, so se rodili po podpisu mirovnega sporozuma iz Osla in rečeno jim je bilo, da če bodo zmerni, da če bodo verjeli v politične procese, da če bodo verjeli uh, v politična pogajanja, eh, potem eh, bomo našli rešitev, ampak te rešitve ni bilo, ni bilo eh, konkretnih rezultatov na terenu in ta politična blokada vpliva na vsa področja življenja ljudi na tem območju. Torej, potrebno je vzpostaviti ustrezno politično okolje, hkrati pa je potrebno eh, podpreti tudi mlade. 270 študentov imamo v 260 šolah eh, v Gazi, tukaj gre za študente v šolah UNRVE. Zagotavljamo jim eh, devetletno izobraževanje, 270 tisoč je torej teh študentov, se popravljam, in uh, eh, 90 odstotkov jih nikoli ni zapustilo uh, gaze. 65 odstotkov jih nikoli ne bo eh, našlo zaposlitve v gazi zaradi tega, ker uh, priložnosti preprosto ni zaradi blokade. In to ni v skladu z. Uh, zagotavljanjem eh, varnosti in pa politične stabilnosti v regiji. In eh, Gaza je v tem pogledu eh, kriza, ki smo jo pozabili, kajti sedaj ta konflikt ni v akutni fazi ni eh, vsakodnevnih eh, spopadov, ki bi vodili v izgubo človeških življenj. V nasprotju z tem, kar se dogaja v Siriji, Jemnu, eh, Libiji ali pa celo v Mjenmaru. Ampak kljub temu na gazo ne bi smeli pozabiti in če se ne bomo soočili, z številnimi posledicami te krize, potem bomo zamudili priložnost, da krizo rešimo. Več kot 50 odstotkov otrok eh, trpi zaradi eh, posttraumatskega sindroma in eh, še več je odraslih, ki trpijo zaradi tega sindroma. 50 let je sedaj minilo od konflikta leta 1967, torej 50 let je minilo od pričetka okupacije. Torej, Včasih moramo na to pogledati z eh, osebnega vidika. Jaz sem se rodil leta 66, eh, leto prej, ko se, kot se je pričela ta okupacija. Če bi se rodil v Hebronu ali Jeruzalemu, bi eh, bilo moje življenje povsem drugačno. Na vse vidike mojega življenja bi vplivala ta okupacija in tako moramo gledati na to. In eh, pri tem ne želim reči, da obstaja zgolj ena dimenzija tega konflikta. Okupacija je zelo eh, pomemben vidik, eh, zaradi tega ni svobode gibanja, prihaja do. Eh, Eh, podiranja stavb in pa do izolacije skupnosti. Potem pa so tukaj palestinski begunci v eh, Siriji. 560 tisoč jih je bilo eh, pred vojno, 120 tisoč jih je zbežalo v sosednje države, v Libanon, Jordanijo, predvsem pa tudi v Turčijo, nekateri so zbežali v Egipt in nekateri so se pridružili sirskim beguncem in so prišli v Evropo. Imamo še približno 440 tisoč eh, palestinskih beguncev v Siriji, ki so notranje razseljeni. Eh, podobno se je zgodilo tudi drugim prebivalcem Sirije. In sedaj, ko obiščem te begunce v Damasku in eh, drugi, se srečujem z skupnostjo, ki se je morala spet soočiti z izgubo, izgubo prijateljev, izgubo domov. Z, razseljenostjo eh, in to že drugič v njihovem življenju. Torej, gre za skupnost, ki je izjemno uh, ranljiva. Z vašo pomočjo je UNRWA eh, dosegla veliko in tudi s pomočjo z drugih donatorjev. Ključne dejavnosti pa so dejavnosti na področju izobraževanja. Kot ste dejali, gospod eh, predsedujoči, smo eh, tako rekoč eh, agencija, ki zagotavlja storitve. Torej smo del politične institucionalne strukture na Bližnem vzhodu. gre za zagotavljanje pomoči eh, pol milijona eh, učencem eh, in pa študentom. 98 odstotkov zaposlenih v naši agenciji je beguncev, palestinskih beguncev in to jim zagotavlja tudi priložnost, da spremenijo svoje življenje. Pred nedavnim sem bil na generalni skupščini Združenih narodov v New Yorku in seboj sem pripeljal dva študenta, Karima, 19-letnega študenta iz Gaze, ki je tudi predsednik eh, študentskega parlamenta. Z veseljem bi se mi pridružil tukaj, da bi se sestal z vami kot člani Evropskega parlamenta. Eh, izbralo ga je 270 tisoč študentov in na generalni skupščini je dejal, da je eh, izobrazba tista, ki ohranja te eh, študente pri življenju. Potem pa, jim, pa je bila z mano še študentka, 16-letna študentka iz eh, Sirije. In dejala je, eh, vemo, da smo begunci, vemo, da smo žrtve zgodovinske nepravičnosti, ampak želimo, da ljudi na nas gledajo drugače, eh, da gleda na nas kot na odločne, pogumne eh, študente in to eh, smo dosegli v šolah UNRWE z vašo pomočjo. Poleg tega pa učenci oziroma učitelji in pa družine zagotavljajo tudi, da uh, učenci ne zaključijo uh, prehitro z uh, šolanjem. Recimo v Alepo, kjer uh, je situacija bila zelo težavna, so šole in bolišnice ostale odprte. Izgubili smo 20 zaposlenih, 25 jih pogrešamo. Torej, to je zelo visoka cena za katerokoli humanitarno organizacijo. Poleg tega si prizadevamo tudi na področju zagotavljanja zdravstvenih storitev in tako naprej temu se bom še vrnil tekom razprave. UNRA se srečuje z velikimi izzivi in veliko večino jih poznate. Eh, delujemo v eni izmed najbolj eh, težavnih regij na svetu. Vse, kar rečemo ali pa storimo, eh, pozorno analizirajo, zastavljajo nam vprašanja in to spoštujemo. Pomembno je odgovoriti na vprašanja potrebno je zagotoviti neutralnost in to jemljamo zelo resno. Ukvarjamo se z vprašanji, ki se pojavljajo in eh, tudi z eh, zaskrbljenostjo, ki se mora biti eh, pojavi. Potem se tukaj pojavljajo tudi varnostni vidiki, omenil sem že Sirijo, lahko pa bi omenil tudi down konflikt v Gazi, torej Delujemo v zelo težavnih okoliščinah, srečujemo pa se z velikimi težavami, tudi ko gre za našo finančno situacijo. Leto za letom skušamo eh, zapolniti vrzeli, eh, ki močno vplivajo na celotno begonsko skupnost. Eh, skoraj da smo morali prestaviti pričetek šolskega leta kar bi bila sicer zelo dobra novica eh, za moje otroke, ki bi se tega razveselili, ampak za palestinske begunce je bil to velik šok. Kajti eh, menili so, da je to eh, zadnji problem, ki ga v tem trenutku potrebujejo. Poleg tega je izobraževanje pomembno tudi za regionalno stabilnost, zato da preprečimo, da bi prišlo do nadaljne okrepitve ekstremizma v regiji. Letos, eh, ko sem odšel na Generalno skupščino Združenih narodov, eh, smo eh, imeli v rokah nekaj več kot 460 milijonov oziroma 460 tisoč In potem smo dobili dodatnih 9,5 milijona uh, uh, za strani Evropske komisije, pa tudi donacije Združenih držav Amerike, uh, Združenih arabskih emiratov in tako eh, naprej. Ampak še naprej imamo vrzel 77 milijonov in uh, obrnili se bomo nad različne uh, države tudi na Bližnem vzhodu, zaradi tega, ker uh, na celotno situacijo zelo močno vpliva uh, Ali eh, so eh, na voljo sredstva za to, da šole ostanejo odprte, da zagotavljamo zdravstvene storitve in tako naprej. Prihodno leto se bomo pogajali eh, tudi o večletnem finančnem okviru in sicer v Evropski uniji in mislim, da je zelo pomembno pri tem upoštevati tudi podporo Evropskega parlamenta palestinskim beguncem. upam, da eh, boste to upoštevali pri vaših razpravah. Poleg tega pa si prizadevamo tudi za to, da bi uspešno pokrili stroške, ki nastajajo. Naš eh, proračun bi letos bil 80 milijonov eh, višji, če ne bi imeli tako visokih stroškov 715 milijonov evrov znaša eh, naš eh, proračun na leto in eh, pri tem skušamo seveda tudi privrčevati in prosimo naše donatare, da nam stojijo ob strani. Prizadevamo se tudi za to, da bi imeli redne priložnosti za člane vašega parlamenta in pa druge, ki prihajajo v regijo, da se srečajo z našimi zaposlenimi, predvsem pa z našimi študenti. Uh, To bi predstavljalo velik navdih za naše študente, za člane študentskega parlamenta v regiji. Tako bi se lahko od vas naučili, kaj to pomeni, da si poslanec. Eh, in mislim, da bi to bila eh, zelo pomembna priložnost za vse. Vabim vas, eh, da se tudi sami potrudite na tem področju. Naj vas spomnim na mandat UNRVE. Leta 1949 smo dobili ta mandat in jemljemo ga zelo resno. Dala nam ga je generalna skupščina, poročam neposredno generalni skupščini Združenih narodov in seveda želimo ta mandat tudi ohraniti. Decembra eh, lani je UNRWA razširila oziroma podaljšala mandat za triletno obdobje in 167 eh, držav je podprlo eh, podaljšanje tega mandata računamo na vas, na Evropsko unijo, da eh, nas eh, boste aktivno eh, podpirali v, v prihodnosti pri izvajanju našega mandata, pri izvajanju naših dejavnosti, pri upravljanju naše vloge in seveda tudi pri izpolnjevanju naših finančnih obveznosti. Hvala lepa za vašo pozornost in z veseljem bom pristopnil vašim vprašanjem in pa komentarjem. Hvala lepa. Hvala lepa gospod Krembil, za vašo izjavo. Mislim, da je zelo pomembno, da ste nas seznanili z zadnjim razvojem v agenciji UNRWA. Imamo približno pol ure za izmenjavo mnen. Trenutno se je štiri kolegov prijavilo k besedi. Če želi še kdo kaj dodati, naj prosim dvigne roko. Prosim, da se omejimo na dve ali pa tri minute. Prvi je na vrsti Mihajl Galer v imenu skupine ILS. E ja, hvala lepa za ta pregled. Mislim, da lahko v političnem pogledu še zmeraj računate na podporo uh, našega uh, parlamenta. Uh, to seveda spohni vprašljivo odlično opravljate svoje delo in eh, še prav posebej se mi zdi pomembno, da v eh, šolah eh, uvajate svoje učne načrte in da ti niso ideološko obarvani kot recimo v Damasku. Eh, kaj pa menite, če bo palestinska vlada prevzela nadzor tudi v Gazi, ali bo eh, potem eh, spremenila učne načrte, ali bodo tam verjali enaki učni načrti, ali pa bodo oni prevzeli vaše učne načrte? ali bi lahko zagotovili pomoč tudi na drugih področjih. Druga točka, ki se mi zdi zelo pomembna, je, in tukaj se bo potrebno pogovoriti z uh, Izraelci, da bi izboljšali življenske pogoje uh, tega prebivalstva. Sami ste rekli, da bi 90 odstotkov prebivalstva še ni zapustilo uh, Gaze to kaže na močno omejitev svobode gibanja. Ali lahko kaj pričakujemo na tem področju, tudi kar zadeva enotno vlado? Ali naj bi tudi Hamas bil del te enotne vlade, ali se potem Izrael boji da bi bila teroristična organizacija del vlade, kar bo seveda tudi vplivalo na omejitev gibanja med Zahodnim bregom in pa Gaza. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa, Mihajl Galar. Zbiramo prispevke in naslednje na vrsti gospod Freund v imenu skupine socialistov in demokratov. Mitlite. Eh, Najlepša hvala. Kot član delegacije za sodelovanje med Evropsko unijo in Palestino se vam ne morem dovolj zahvaliti za delo, ki ga opravljate in ki ga upravlja vaša uh, agencija v uh, Gazi. Veliko ste eh, govorili o spravi, o spravi med obema uh, sovražnima skupinama. Eh, zdaj eh, naj bi počasi prišlo do izvedbe tega sporazuma. Ampak pred nedavnim je tukaj bil vaš predhodnik in dejal je, da je situacija v Gazi tako zelo eksplozivna, da bo v naslednjih mesecih spet prišlo do vojne ali pač kakorkoli eh, želite to eh, imenovati. Iz vašega današnjega prispevka eh, sklepam, da se je situacija ponovno izboljšala. Ko govorimo o Gazi, govorimo o spravi med dvema stranima, ampak tukaj je še tretja stran in zanima me, kakšna je situacija na tem področju. Dejali ste, da bi bili zelo veseli, če bi obiskali Gazo. Veste, da nam to doslej ni uspelo, zaradi tega, ker eh, so nam Izraelci prepričali prihod. V New York Times sem prebral eh, članek o Belorusi. V Minsku je 30 tisoč mladih, ki eh, si prizadevajo na razvoju visoke tehnologije, aplikacij in tako naprej. In zanima me, ali bi bilo mogoče da bi eh, tudi v eh, Gazi eh, tem mladim, veliko je mladih tam, ne spomnim se na tančne številke, ampak zagotovo jih je veliko več kot pri nas, da bi bili mladi aktivni tudi na tem področju. Vemo, da so to najbistrejše glavce, če se samo ogledamo situacijo v ZDA. In kako tam spodbujajo mlade? Mogoče bi lahko mladim na ta način zagotovili uh, prihodnost. Najlepša hvala, kolega Freund. Naslednji pa je gospod Nart za skupino Alte. Mm, govorimo o gazi, ampak eh, sliši se, kot da bi bile težave samo z upravljanjem. Sam ne želim govoriti tukaj o politiki. Eh, vaša inštitucija gotovo zasluži naše zaupanje. Ampak vprašanje je naslednje. Evropski parlament eh, se obnaša dvolično eh, v odnosu do te regije. Eh, Gaze sploh ne moremo obiskati, to je rekel tudi kolega iz socialistov. Imamo tudi drugi člen pogodbe pridruženega članstva z Izraelom. Vemo, da ima Izrael zelo pomembne gospodarske odnose z Evropo, ampak vseeno nam preprečijo dostop. E, Izraelci ne dovolijo dostopa, e, poleg tega imamo tudi omejitve pri e, blagu. Vrš čas izražajo prezir do nas. Moje vprašanje pa je naslednje. Ali mislite, da obstaja socioekonomska prihodnost v tem ogromnem getu, ki je Gaza? tam so življenski pogoji nemogoči. Ne gre samo za ekološke ali okoljske probleme, ampak eh, tudi vse druge probleme. Eh, na sto tisoče eh, palestinskih mladih je, ki sploh nimajo prihodnosti. Ne moremo se pretvarjati, da bo Gaza Singapur bližnjega vzhoda. To je utopija. Gaza je smetišče, kamor je Izrael izgnal. Eh, vse ljudi. Mm, že leta 1947 se je to začelo dogajati. Eh, sam bi bil zelo zadovoljen, če bi lahko tam začeli s tehnološkim razvojem, če bi lahko iz Gaze naredili Singapur, ampak eh, temu ne bo tako. Ali obstaja kakšna prihodnost, gospodarska, sociološka, socialna prihodnost Gaze? Ali lahko predvidimo, da bo ta eh, dežela kdaj postala svobodna. Treba je financirati eh, potrebe gaze. Izrael bi mogel, moral poskrbeti za to, pa se s tem ukvarjamo mi. Pa še sprava med palestinsko nacionalno oblastjo in pa Hamasom. Um, ena od teh organizacij je povsem diskreditirana druga eh, si tudi ne prizadeva za spravo. Ali eh, lahko pričakujemo, da bo kdaj prišlo do te sprave? Eh, realnost v Gazi je veliko več kot Hamas. Ali mislite, da bi bilo treba spremeniti kontekst okupacije, ki tam traja že pol stoletja? Hvala. Najlepša hvala gospod Nart, kolegice in kolegi. Pece vas je še prijavilo k besedi. S tem uh, bom zaprl seznam govorcev. Vajgel, Boštinarov, fa, gospa Sakorafa in gospa Valina. Še teh pet kolegov dobi besedo, potem pa prehajamo k odgovorom. Gospa Zakorafa. Hvala, ker je prejedrem. Hvala, gospod predsednik. Glede na to, kar je povedal gospod uh, Nart, naj povem, da sem sama imela priložnost iti v Gazo. In gre pravzaprav za zapore 21. stoletja. Veliko uh, smrti se tam dogaja, veliko žrtev je med palestinci. naj povem še naslednje. Ogromna naloga je pred vami, eh, to nalogo že izvajate. In imate tudi izkušnje iz prve roke v zvezi s tem, kako živijo palestinci in kako skušajo preživeti. Moja skupina GUE eh, priznava odlično delo, ki ga opravljate. Vedno smo skušali tudi okrepiti vaš proračun. Ustrajamo pri tem v Evropskem parlamentu. 140 eh, milijonov eh, v plačilih smo zdaj dali na voljo za Palestino. Vi opravljate ogromno delo, zelo pomembno delo za palestince, ampak Vaše delo je ogroženo eh, zaradi rezov v proračunu. Zmanjšali ste število osebja, to vem. In zelo težko si predstavljamo, kako za palestince gradijo stanovanja. Imeli pa smo tudi zelo tragičen izid dogodkov v zadnjem času. Vemo tudi, kako se širijo izraelska naselja. To, kar moramo zdaj narediti, je zagotoviti, da se ukrepa, da se naredi nekaj za palestinske begunce, da se bodo lahko vrnili v svojo državo izvora. Ampak eh, arabske države v regiji tudi morajo nekaj narediti. Naprimer, ko gre za eh, stanovanja, za dostop palestinskih beguncev, ki prihajajo v te države v vse večjem številu kakšne pobude ste sprejeli za to, da bi eh, ponovno zgradili uničene hiše in stanovanja eh, in v luči vseh rezov vašega proračuna me zanima, kaj bi lahko naredili za to, da bodo bolj sodelovali tudi arabske države. Hvala lepa, sedaj pa gospod Boštinar. Hvala, gospod predsednik. Oprostite, da sem šele kasneje prišel na sestanek iz zdravniških razlogov, je bilo to. Želim pa res ponoviti eh, našo hvaležnost UNRWI. Eh, želim se vam zahvaliti za izjemno delo, ki ga opravljate. Upam, da boste s politično podporo Evropskega parlamenta to delo nadaljevali in da boste zanj dobili tudi ustrezno finančno podporo. Res je edinstveno to, kar ste vi dosegli uh, na tem območju. Ne gre samo za ukvarjanje z problemi palestinskih beguncev. Res je neverjetno to, kar delate in res si zaslužite vso našo podporo in uh, vso našo hvaležnost. Ko gre za problem sprave in pa vlade nacionalne enotnosti, uh, kakšne mislite, da so možnosti, da bo do tega nekega dne prišlo? Upajmo, da se bo to zgodilo eh, čim prej. Veliko obljub je že bilo. In zdaj smo priča prvim korakom, ko se je nekaj začelo dogajati. Egipt eh, in pa tudi druge države so to spodbudile. Kakšne so torej priložnosti in možnosti? Zanima me tudi, kakšno vlogo lahko tukaj odigra Evropska unija zato da bo spodbujala ta proces. Želimo si vlade nacionalne enotnosti, ki bi morala voditi tudi gazo. V tem trenutku ima gaza priložnost, da se njena usoda spremeni. Te možnosti so se zdaj povečale in to bi morali izkoristiti. Zaslužite si vso našo podporo in res je sramotno, da imajo določeni ljudje v tem parlamentu noro idejo, da bi bilo treba zmanjšati financiranje UNRWA ali ga celo ukiniti. Mm, ti ljudje sploh ne bi smeli uh, biti prisotni uh, v uh, tem parlamentu, kajti vaša organizacija rešuje življenja in njihov predlog je res sramoten. Ampak to je že druga zgodba. Najlepša hvala UNRWA. In res sem zelo navdušen nad uh, vašim izjemnim delom. Hvala. Um, Bostina... Hvala. Gospod eh, Boštinaro, eden od vodilnih kolegov, ki so začeli s to pobudo, je zapustil parlament oziroma je zapustila parlament in zdaj je v nemškem Bundestagu. Še več ljudi se javlja k besedi, sam sem že zaključil glasovalni seznam. Eh, ampak je rekel, ker še ni spregovoril, bom dovolil tudi gospodu Jureku, da spregovori. Ampak drugih govorcev pa ne sprejemam. Gospod Jurek, izvolite dve minuti. Do tega, co eh, pred... Zelo kratek bom. Imam dodatno vprašanje k temu, kar je povedal uh, gospod Boštinaru. Rad bi vas vprašal, gospod, za vaše mnenje glede možne vlade nacionalne enotnosti. Ali bi taka vlada s Hamasom bila konstruktiven akter v mirovnem procesu? Hvala. Danke, Herr Jurek. Als nächster Herr Weigel für die. Hvala, naslednji je gospod Weigel v imenu skupine Alde. Ravno kar sem prišel v dvorano in opravičujem se, da sem bil pozen. Vstopil sem, ko je govoril eh, kolega Javier Nart. In zato, da bi prihranil čas, eh, vam moram povedati, da uh, lahko podpišem vsako besedo, ki jo je povedal moj kolega. On ima res veliko znanja, več kot jaz. Ampak uh, sam sem bil v regiji že večkrat. Obiskal sem tudi gazo. Večkrat sem skušal priti v gazo, pa mi to ni bilo dovoljeno. Eh, in več delegacij Evropskega parlamenta je že imelo zavrnen dostop v gazo. Vedno so nam v zadnjem trenutku arogantno povedali, da nam vstopa ne dovolijo. Nismo smeli eh, opazovati situacije na terenu samem. In rad bi izrazil svoje iskreno zadovoljstvo in občudovanje za vse to, kar UNRWA dela v tej regiji. zelo podpiram eh, vsak dodaten denar, ki ga lahko zagotovimo za vaše delo. Želim povedati tudi to, da ta humanitarna prizadevanja, ki jih vi izvajate, da tega ne smemo imati iz splošnega političnega konteksta. moramo doseči eh, točko, ko bo možen mirovni dogovor med palestinci in izraelci. Bližnji vzhod ne more eh, več živeti s tem eh, hudim problemom. Vse pobude, tudi arabska pobuda, na katero smo zdaj že skoraj pozabili, vse te pobude temelijo na vzajemnem priznavanju Izraela in Palestine. Eh, ti dve državi morata priznati druga drugo in to je ključnega pomena za mir. Tukaj se bom ustavil. Prosim, nadaljujte s svojim delom še naprej in lahko računate tudi na podporo tega parlamenta. Hvala. Hvala. Na koncu pa še gospa Valina za skupino Guje. Gracias, presidente. Hvala. Imam zelo konkretno vprašanje, ker je bilo veliko že povedanega. Ehm, vsakič, ko želi delegacije Evropskega parlamenta obiskati Palestino ali Gazo, nam to zavrnejo. Ehm, želimo pregledati tudi projekte, ki jih financira Evropska unija. Moram pa upozoriti tudi na to, da ehm, parlament ne pritiska dovolj na izraelsko vlado, da bi delegacije lahko obiskale Gazo nikoli ne izrazimo nobenega protesta, nikoli tudi nas pri tem nihče ne podpre. No, veliko se govori zdaj o boju proti terorizmu in mislim, da ima Evropska unija velik problem. Vi ste rekli, da ljudje, ki so se že rodili eh, v okupiranem ozemlju, si ne morejo predstavljati mirne rešitve. In mislim, da bi se morali ukvarjati s tem tudi v luči ekstremizma in eh, terorizma. Izrael eh, želi izbrisati gazo z zemljevida. Eh, želim si gospodarskega sodelovanja tudi z arabskimi državami, Zavodska Arabija, ali sodeluje in kakšne so vsote, ki jih prispeva. To me zanima. Hvala. Hvala, še vprašanje z moje strani. UNRO so v preteklosti obsojali uh, zato, da je uh, dovolila uporabo svojih uh, uradov in svojih kapacitet tudi uh, strani Hamasa. UNRO je sicer uh, redno zavračala te očitke. Ampak ti očitki so bili, mogoče nam lahko razložite, kakšne mehanizme imate, da preprečite dostop eh, terorističnim ali ekstremističnim organizacijam do vaših eh, ustanov. 15 minut zdaj za odgovore. Izvolite. Hvala, gospe in gospodje, za vaše komentarje, za vaše vprašanja. Hvala tudi za eh, vaše besede priznanja in hvaležnosti do našega dela. To delo izvajamo v težkih okoliščinah in takih težavnih okoliščinah, polariziranih okoliščinah nam eh, vaša zahvala veliko pomeni. Gospod Galer, vi ste vprašali, kako je z učbeniki. In imamo tukaj palestinske oblasti, kako bi njihov prihod v gazo vplival na učbenike, ki jih uporabljamo. Od eh, sporazuma iz Osla uporabljamo učbenike eh, vlade gostiteljice, eh, uporabljamo tudi učbenike palestinskih oblasti in eh, gre za to, da se omogoči tranzicijo naših učencev po devetih ali desetih letih šolanja, ko preidejo na šolanje na visoki ravni, torej na visokošolsko izobraževanje. Imamo tudi pregled uh, učnih načrtov, vedno, ko se izdajajo novi učbeniki, jih mi pregledamo, analiziramo jih, uh, zato da zagotovimo, da ko gre za vprašanja, o, s, ki so povezana s, s poli ali pa z nasiljem, da je uh, torej to vse pregledano. Želimo zagotoviti to, da bodo vsi učbeniki usklajeni eh, z eh, našimi programi. Danes učimo eh, v Gazi to, kar je usklajeno tudi z našimi dopolnilnimi učbeniki in materijali, ki jih tudi objavljamo. Potem, kar se tiče prostega gibanja, Tukaj se moramo še mobilizirati in to iz več razlogov. Eh, govoril sem prej o študentih. Letos smo prvič uspeli 100 naših študentov iz Gaze pripeljati na obisk v, eh, eh, na Zahodni breg. Alakso, Hebron, Dženin so obiskali. In to je bila za nje zelo dobra izkušnja, kajti Večina med njimi nikoli ni zapustila gaze. Prav tako so tudi študenti iz Zahodnega brega obiskali gazo. Mislim, da je to zelo pomembno za občutek povezanosti med študenti. In naj povem še nekaj primerov, kako eh, pomankanje svobode gibanja vpliva na življenje ljudi v gazi. Pred nekaj tedni oziroma kakim mesecem sem se srečal eh, s štirimi rakavimi bolniki. V gazi jih je veliko ti štirje. No, trije od teh nikoli niso dobili dovoljenja, da zapustijo gazo, zato da bi se šli zdraviti drugam. Čeprav so imeli potrjene že eh, zdravniške preglede v izraelskih bolnišnicah. Eh, četrtega so sprejeli v izraelski bolnišnici, eh, prejel je tudi prv, prvi del terapije, ehm, potem se je vrnil v gazo in dovoljenja za nadaljevanje zdravljenja ni bilo več tega dovoljenja nikoli ni več dobil. Tukaj ne gre več za to, ali e, nekdo sprejema izraelska stališča ali palestinska stališča. Tukaj gre za ključno vprašanje zavrnitve dostopa do zdravstvenega varstva in oskrbe. In v nobenem kontekstu e, na svetu tega ne bi sprejeli, pa sem 25 let delal na različnih konfliktnih območjih. Tukaj gre za eh, zavračanje osnovne temeljne človekove pravice do zdravstvenega varstva, ko je to potrebno. In zanima me, ali smo se pripravljeni skupaj mobilizirati eh, za to, da bi naprimer eh, zagotovili dostop zdravstvenega materijala v gazo, da bi v gazi dobili naprimer vsa, vse naprave za preglede in tako naprej, ali pa bi morali ljudem zagotoviti dostop do drugih bolnišnic. Mm, to ima ravno nasproten učinek, kot si ljudje predstavljajo. Ljudje so še bolj obupani. E, to so potem tudi skrbi jutrišnjega dne in mislim, da bi e, morali aktivno razmisliti o teh vprašanjih. Vi ste vprašali tudi, ali lahko pride še do novih konfliktov. Sam sem bil optimističen, ko sem opisoval e, situacijo v Gazi, naprimer prejšnji teden, ko sem bil tam. Ljudje imajo pričakovanja od nove vlade, ampak eh, ko se ustvari tako pričakovanje, potem eh, je zelo težko, eh, če so ljudje razočarani, takrat pa situacija lahko postane še veliko hujša. Um, namestnik premijeja mi je rekel, ljudje za veliko od nas pričakujejo, želijo si, da bi izboljšali situacijo. Uh, in ne moremo si privoščiti še enega razočaranja v Gazi. Ljudje so zdaj res zelo zaskrbljeni, v hudem stresu so zelo traumatizirani, zato ker je bilo konfliktov že preveč. Eh, učinek blokade ima tudi eh, svoje posledice. Veliko je nasilja, ki so mu ljudje priča že več let. Vprašali ste, kako, kakšni so zdaj odnosi z Izraelom. Seveda, je pomembna sprava med eh, Izraelom in Palestino. Um, gospod Gutjereš pa je pozval še k nečemu, ko je obiskal eh, konec avgusta to regijo. Rekel je, kredibilna, kredibilen političen proces, s katerim se bodo ljudje lahko identificirali, to je tudi pomembno. Um, rešitev dveh držav, uh, to je načrt, uh, drugega načrta ni. Uh, Imamo potem tudi potencial, o katerem ste govorili, glede visokih tehnologij. Eh, mladi so zelo eh, kreativni, eh, zelo podjetni, želijo si ustanavljati podjetja. In ena najbolj šokantnih statistik, pa tega ne želim zlorabljati v noben namen, no, ena najbolj šokantnih statistik je, da UNRWA enemu milijonu od 1,9 milijonov prebivalcev Gaze eh, nudi pomoč v hrani. To je res šokantno. Od 80 tisoč ljudi, ki so prejemali pred 17 leti pomoč v hrani, smo zdaj že pri številki 1 milijon. Zato, ker je celotno gospodarstvo uh, uničeno zaradi blokade in uh, vseh drugih ukrepov. Uh, To lahko merimo tudi v številki, ki moramo zagotavljati pomoč v hrani. Tega me je sram. Sram me je, da moram stati pred družinami, pred mano so očetje in pogosto tudi matere, ki se mi zahvaljujejo za hrano. Pa so bili to včasih eh, podjetniki, sami so vodili podjetja, eh, skrbeli za oskrbo s hrano, zdaj pa so odvisni od nas. Ti ljudje želijo imeti lastna delovna mesta službe, želijo zaslužiti za svoje življenje. Potencial obstaja, ampak v trenutnih pogojih, eh, in to je omenil tudi gospod Nart, eh, v trenutnih eh, pogojih je to zelo težko. Sprava lahko tukaj malo pomaga, ampak okupacija stvari slabša. Govoril sem s številnimi politiki, diplomati po svetu in po zadnjem konfliktu v Gazi leta 2014 so ljudje rekli, situacija se ne more eh, vrniti nazaj na stanje pred to krizo. Eh, to bo spet eh, situacija, kakršna je obstajala v času blokade. Mislim, da smo že predolgo govorili o tem, ali podpiramo eno ali drugo stran. Zdaj se moramo ukvarjati s tem, ali nas zanimata mir, stabilnost eh, za vse. Moramo si prizadevati za mir in stabilnost za vse, če želimo, da bo dosežen napredek. In parametri, ki so bili dolgo časa v veljavi, niso bili učinkoviti. Zato moramo stvari spremeniti. Spraševali ste o postopku sprave ali eh, v prihodnosti lahko izboljšamo socioekonomske pogoje. Po trenutnih parametrih ne, prihodnosti ni v tem pogledu. Gaza lahko ustvari uh, močno živahno gospodarstvo, ampak v teh trenutkih blokade in uh, okupacije se to ne more zgoditi. Uh, na vse sektorje v družbi, na enega za drugim eh, to vpliva. Ehm, brezposelnost je ogromna, več kot 40 odstotkov, več kot 65 odstotkov eh, med mladimi, več kot 80 odstotkov žensk v Gazi je brezposelnih. Veste, kaj bi to pomenilo v vaših državah, če bi bili odstotki brezposelnosti takšni? Tega si sploh ne moremo predstavljati. In ljudje eh, ne morejo oblikovati svoje prihodnosti, pod temi pogoji. Ali bo sprava delovala? Številni ste spraševali o tem, eh, med kom pravzaprav sploh potrebujemo spravo. In tukaj želim citirati posebnega koordinatorja eh, Združenih narodov, gospoda Mladenova, ki je odgovoren za političen del eh, tega procesa. Njegovo sporočilo je jasno. To, kar se zdaj dogaja, je povratek na zakonito uh, oblast palestinskih uh, oblasti oziroma zakonito vodenje palestinskih oblasti tudi v Gazi. Predvsem gre za to. Tukaj še ne gre za oblikovanje vlade nacionalne enotnosti, ampak gre za to, da bo eh, palestinska oblast začela delovati tudi v Gazi. Eh, s tem se bo paradigma spremenila, ampak ne morem še komentirati tega, kako pripravljene so strani, eh, da si prizadevajo za uspeh. Zdi se, da je ta poskus resen, zato vas tudi prosim za podporo. In mislim, da zadnja stvar, ki bi jo zdaj potrebovali, je, da bi vsi samo opazovali in zvarne razdalje komentirali. Eh, ne smemo samo gledati, ali bo stvar delovala če bo delovala, bi se ji pridružili, če bi bila neuspešna, pa bi to samo komentirali. Zdaj je čas, da podpremo regijo, to je v interesu vseh nas. Sam sem se srečal z izraelskimi sogovorniki, govorili smo o človeških, e, socioekonomskih parametrih, ki zdaj obstajajo v Gazi. Rekel sem jim, vi imate svoja stališča, svoje mnenja o strankah, tudi o Hamasu, imate svoj konflikt z njimi, ampak pogoji, ki zdaj obstajajo v Gazi, bodo varnostni problem prihodnosti. In zato v humanitarnem smislu moramo preseči te pogoje, ki trenutno vladajo v Gazi. Ko je generalni sekretar gospod Gutjereš eh, obiskal Gazo, se je tam srečal tudi z družinami v eni od naših šol. In ena od mater eh, je odprla steklenico vode in jo dala svoji črki, medtem ko smo se pogovarjali z gospodom Gutierrešem. In rekla je, da že dolgo časa ni uh, pila uh, ustekleničene vode. Eh, v Gazi je večina vode slabe, ni užitna, voda iz pipe ni pitna, kanalizacija se brez nadzora spušča v sredozemlje, eh, ni nobenih obratov za obdelavo vode ali za čiščenje vode. In tukaj se pripravlja eh, človeška katastrofa nam vsem pred očmi. Ne moremo reči, da nismo poznali teh okoliščin. Potem je bilo nekaj vprašanj tudi v zvezi s prispevki arabskih držav ali kaj prispevajo k financiranju UNRWE. Mislim, da smo bili kar uspešni, ehm, ko smo se eh, obrnili na eh, Saudsko Arabijo in Kuwait. Eh, Saudska Arabija je tretja največja donatorka po Združenih državah in Evropski uniji. Mislim, da je to zelo pomemben znak. Tradicionalno so podpirali veliko um, Eh, del na področju prenove, naprimer šol, stanovanj in tako naprej, v Jordaniji, eh, potem na Zahodnem bregu in tako naprej, Združeni arabski emirati in Saudska Arabija tudi vse več prispevajo k um, šolstvu, eh, k zdravstveni oskrbi za matere naprimer in tako naprej potem vlada nacionalne enotnosti, ali bo uh, Hamas sodeloval ali ne. Palestinska oblast se zdaj vrača v Gazo in bo tam izvajala svoj mandat. Mislim, da se trenutno ne pogovarjajo o vladi nacionalne enotnosti, da bi pač stranke integrirali, ampak. Uh, uh, PA, torej palestinske oblasti, bodo zdaj uh, skušale delovati tudi v Gazi. Potem pa še eno vprašanje, ki ste ga postavili vi, gospod predsednik. Uh, kritika našega dela. Eh, glede tega, kaj se uči v naših šolah, kako se naše šole uporabljajo, ali ščitimo naše stavbe in naše instalacije pred zlorabami, naj povem samo dve stvari v zvezi s tem, kako se s tem ukvarjamo. Leta 2014 eh, med konfliktom v Gazi eh, je bilo eh, sedem naših šol bombardiranih strani Izraela, 44 ljudi je umrlo, več kot 200 je bilo ranjenih v teh napadih, več kot 300 tisoč ljudi brez doma smo takrat ščitili, zagotovili smo jim. Eh, stanovanja. V treh od naših šol pa so, smo imeli tudi orožje. UNRWA eh, je prek inšpekcije izvedela za to, da se tam skriva orožje. Eh, imeli smo sum, da bi lahko prišlo do zlorab in zato smo tudi izvedli inšpekcije. Tukaj je šlo za vojno območje, pa smo se vseeno vozili v šole, sami smo pregledovali stavbe in ko smo ugotovili, da so določeni deli orožja, ni šlo za rakete in podobno, ampak eh, nekaj teh delov je bilo v šolah in to je kršilo neutralno, zato smo mi vse naše sodelujoče o tem obvestili. Eh, ni pomembno, kdo izvaja eh, nasilje oziroma kdo tam kaj skriva. Eh, ne glede na to, kdo to je, mi ukrepamo. In pri obnovi določenih šol smo ugotovili tudi, da je tam obstajal tunel. Mi smo potem to raziskali, vse prijavili in smo tudi prijavili Hamas, specifično Hamas v tem primeru. v nekaterih krogih obstajajo sumi, da mi to jemljemo preveč uh, na lahko. Imamo okvir neutralnosti, ki velja tudi za UNRO. Naše osebje posebej usposobimo za to in ko me palestinski kolegi sprašujejo, generalni komisar, kaj eh, pričakujete od mene, ko pravite, naj bom neutralen. Eh, vedno eh, rečem naslednje temu okviru sledite. Sam sem švicarski uh, državljan. Uh, nihče se ne rodi neutralen, pa za Švico pravijo, da, da mi proizvajamo neutralnost. Mm, jaz imam tudi uh, srce in ko se soočim z uh, nepravičnostjo, vem, kaj to je. Ampak, uh, ko sem postal član Združenih narodov in ko sem postal uh, član UNRVE, uh, sem s tem prevzel tudi odgovornost, da se ne eh, opredeljujem politično. Zato eh, imam zdaj pred sabo izziv, da ne podajam političnih izjav. Isto pravim tudi našim palestinskim kolegom. Ne morem pričakovati, da bodo eh, neopredeljeni do te zgodovinske krivice, ki se jim dogaja. Ampak morajo pa Eh, biti, če delajo kot eh, člani UNRWE pri svojem delu neutralni, naprimer pri tem, kako uporabljajo strani Facebooka, kako uporabljajo komunikacijo, tam pa morajo nastopati neutralno. Eh, pri tem ne sprejmamo nobenih izjem, imamo usposabljanje in tudi ukrepe, ko pride do zlorab in ti so zelo resni. Od izven UNRWE smo pa tudi znotraj UNRWE smo opredelili oziroma ugotovili eh, primere kršenja neutralnosti osebja UNRWE na Facebooku, naprimer. Ko smo vse te primere pregledali, smo ugotovili, da eh, gre samo za 0,5 odstotkov eh, naših 30 tisoč zaposlenih. Torej, problem obstaja, ampak ne moremo reči, da je zelo razširjen pri večini osebja UNRWE. Mi se s problemi soočamo, tudi sprejmemo ukrepe, ko je to potrebno. Ehm, računamo pa tudi na eh, zaupanje naših partnerjev. Ehm, mislim, da je to najmanj, kar moramo narediti, zato da eh, nam boste še naprej naklanjali vaše zaupanje zdaj in v prihodnje. Hvala. Well, Mr. Greenville, thank you for being here. Hvala lepa, gospod Krenpihl. Hvala, da ste nas obiskali. Mislim, da je bilo to zelo plodna izmenjava v odboru za zunanje zadeve. In tudi v imenu članov celotnega odbora bi se vam zahvalil za odlično delo, ki ga upravljate kot eh, generalni komisar za palestinske begunce. Še enkrat, veliko sreče pri delu in. Veste, da je Evropska unija pomemben partner vaše institucije. Tako, gospe in gospodje, čakamo na ministra za zunanje zadeve nekdanje Jugoslavijske republike Makedonije, gospoda Dimitrova. Ob 11.05 je pristal je na poti ampak verjetno bo 20 do 12, ko bo prišel, zato bomo za 15 minut eh, spet naredili odmor in se vidimo 20 do 12.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

Right, ladies and gentlemen, dear colleagues. Zdaj, kolegice in kolegi, malce zamude imamo. Z veseljem pozdravljam Nikolo Dimitrova, novega ministra za zunanje zadeve nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije. Že večkrat ste bili z nami v zadnjih tednih, ne samo v Bruslju, ampak tudi v vrsti Evropski prestolnice. To kaže, da ste proaktiven podpornik diplomatske prizadeva vaše države. Zaradi tega, ker smo že pozni, bi predlagal, da vam kar takoj predam besedo. Slišal sem, da ste imeli nekaj težav eh, s tem, da ste prišli danes v Brusel. Veseli me, da vam je vendarle uspelo. Prisrčno vas pozdravljam v odboru za zunanje zadeve, tudi eh, vašega odpravnika poslov. Izvolite, hvala lepa. Dragi David, če mi dovoliš. Pot eh, v Bruselju je bila eh, skoraj krvava. Prvi let ni uspel, moral sem eh, se odpeljati z avtomobilom v Bolgarijo, potem sem prišel čez Dunaj, zato da vas tukaj srečam v templju Evropske demokracije. Poskušal bom biti kratek, tako da bi omogočil več časa za izmenjavo. Rad bi vam povedal dobro zgodbo gre za zgodbo o odpornosti in gre za govor uh, eh, uprit demokracije. Mogoče ste slišali za našo državo kot državo v krizi. Zaradi tega, ker bi šlo za zlorabo položajev in eh, napačno delovanje, ki je bilo v zadnjih letih eh, popolnoma razkrito eh, preko afere za prisluškovanjem, ampak naša družba se je izkazala, sta bolj odporno kot naše institucije. Zato smo lahko mobilizirali ljudi preko etničnih meja, deloma tudi preko političnih meja. Zato, da bi pripeljali do sprememb eh, z volitvami. Te volitve smo imeli septembra. Mislim, da je bil eh, največji menik 27. april, ko je množica razjarencev vdrla v parlament in poškodovala nekatere poslance, vključno z trenutnim premijejem in ministrom eh, obra, za obrambo. In to je bila podoba nove družbe. Zdaj pa smo bolj zreli in bolj pripravljeni zgraditi pravo evropsko demokracijo v državi. In to je prava obljuba te vlade. Želimo si uh, svobodne medije, ker potrebujemo delujočo civilno družbo kot hrbtenico naše družbe, potrebujemo sodišča in sodnike, ki bodo delovali neodvisno, brez eh, vpliva političnih veljakov, potrebujemo parlament, ki bo deloval in ki bo resnično eh, preverjal porozdelitev moči in eh, delovanje izvršnih organov. Kar zadeva zunanjo politiko. To je eh, reformna agenda v državi. Imamo pa eh, tudi načrt 369, v katerega vključujemo civilno družbo pri razvoju tega eh, načrta notranjih reform, pa tudi pri spremljanju izvajanja. Zdaj smo prešli treh mesecev, sledi šest mesecev in potem devet mesecev. In po štirih in štiri petine vseh korakov je že izvedenih, ena petina se jih zaključuje, ker zadeva zunanjo politiko. Smo se odločili, da je skrajni čas, da nekoliko pospešimo prizadevanja. Še vedno mm, se zavedamo negotovosti, s katerimi se soočate vi in tudi mi na Balkanu. To velja tudi nasplošno za svet. Storili bomo, mm, kar lahko, da našo prihodnost oblikujemo bolj predvidljivo. Moje ključno sporočilo je, ker eh, smo imeli nekaj vetra v čelo, zato smo se nekoliko zaustavili, če nam boste pihali v hrbet, potem eh, bomo pospešili naša prizadevanja. Begonska kliza je pokazala, da je Balkan integralni del evropske varnosti, zato sem danes tukaj, da vas prepričam, da ima smisel in eh, da je upravičeno vlagati v nas. To je dobro, tako za nas, kot tudi za Evropo samo. Naši osnovni cilji so pridružitev Evropske unije, ne samo zaradi pridružitve, ampak zato, da bi Republika Makedonija postala evropska demokracija, tako da bi Evropo prinesli v Makedonijo. Prav tako se želimo pridružiti NATO in želimo si dobre odnose s sosedi. Osnovna naloga zunanje politike je po našem mnenju, da rešuje probleme da odpira vrata, gradi mostove in vlaga v prijateljstva. Menimo, da ne moremo uspeti sami, če sama regija ne bo uspešna. Zato si želimo tudi uspešne sosede. Prav tako trdno verjamemo, da bodo naši sosedi vsi zelo pomembno vplivati na našo uspešnost in tako se lotevamo regionalnih vprašanj. Po obisku Bruslja, to je bil prvi obisk nove vlade 12. junija, sem eh, dva dni kasneje obiskal Ateno, ker imamo no, z grškimi prijatelji največ odprtih vprašanj. Odtlej se ukvarjam z izgradnjo zaupanja, vzpostavljanjem dobrih odnosov z ministrom Kostijesom ki je prišel v Skopje v avgusto. Dobili pa smo se tudi v Soluno na regionalnem srečanju, ki se ga niso odeležili samo naši državi, ampak tudi Bolgarija in, Romunija, eh, Bolgarija in Albanija. Poskušamo vlagati v izgradnjo neke pozitivne vizije za regijo poiskati želimo stvari, ki nas povezujejo in ki, nas, ki nam bodo omogočali, da lažje razrešimo tisto, kar nas deli. Prav tako se želimo naučiti, kako biti bodoči evropski zavezniki, ker nimamo neke strateške alternative za regijo. Edina je Evropa. Prav tako eh, smo podali roko Bulgariji, ki je dobra soseda in bo prevzela predsedovanje Evropske unije 1. januarja naslednjega leta. Sredi politične volje in vizije obeh premijev, premijera Borisova in eh, premijera Zajeva, smo lahko v zadnjih eh, tednih zgradili kompromis brez vključitve tretje strani, brez pritiskov od zunaj, brez eh, mediatorjev. Veseli smo, da je bil sklenjen ta dogovor o prijateljstvu, o dobrem sosedstvu, ki ga potrjuje tudi naši partnerji. To je naj bi bil zgled za celotno regijo, kar si tudi želimo. Prav tako smo obiskali tirane, Tirano. Imeli bomo prvo skupno sejo obeh vlad v naslednjih mesecih. po neodvisnosti obih držav. Povabil sem kolega iz Kosova, da nas obišče. Nekaj časa je trajalo, da so spostavili svojo vlado in zdaj eh, lahko mislim, da nadaljujemo v pozitivni smeri. Nekoliko mm, se nam odi, zavedamo se, da je Evropa zelo zaposlena, da se sooča z eno krizo za drugo. Vendar pa je lahko regija tudi neka nova priložnost. Modri si pravijo, da nikoli ne smemo izko ne izkoristiti dobre krize. To smo se naučili tudi iz lastne krize. Videli smo, kako pomembna je svoboda medijev, pravna država in pokrivanje računov za ustroj naše družbe. Hkrati pa to skriva tudi lekcijo za Evropo in širšo mednarodno skupnost. Moja država je bila zaglenjena v čakalnici za dolga leta in to ni pozitivna in vzdržna strategija. Da bo velika strategija za vulkan delovala, potrebujemo res nično evropsko perspektivo in potrebujemo. Eh, vidne in otipljive reforme. Seveda države v regiji nosijo največje breme, vendar pa moramo videti neko perspektivo. In mm, tukaj vmes potrebujemo več eh, iskrenosti in poštenosti. Videli smo, da se odpirajo novi nameni za regijo z obiskom visoke predstavnice Mogherinijeve pri govoru predsednika komisije Junkerja o stanju Unije. Vemo, da so nekatere države članice še skeptične in odločeni smo, da jim bomo dali dovolj razlogov za to, da se odločijo, da je to prava pot in da je to tudi pametna pot. Seveda moramo za to nekaj narediti. Včeraj smo imeli sestanek z zaključnimi ministri, ki so odgovorni za izvajanje eh, notranje reformne agende. Osredotočili smo se na nekaj velikih ciljev, še posebej povezanih z pravosodno reformo, reformo pravosodjo. Imamo tudi eh, velik načrt glede drugega poročila Pribe. Reinhard Pribe vodi to pobudo. To je bil eden najboljših eh, poročil. Takrat še v časih krize za državo, zdaj imamo drugo poročilo in ga bomo izkoristili kot eh, osnovo za eh, gradnjo vzdržene demokracije v državi. Loteli se bomo reform pravosodja in tudi obveščevalnih služb kot sektorja, ki je bil v srčiki celotnega problema. Kar zadeva svobodo medijev, je napredek žividen. Zakonodaja, zakonodajni okvir v državi je sorazmerno soliden. Problematična je politična volja in uh, vrzel oziroma prepad med zakonodajo in njenim izvajanjem. Uh, pripravljen tudi nov zakon na tem področju z mm, zelo eh, tesnimi pogajanji za predstavniki medijev, novinarjev, televizije in tako naprej. Spremenili smo odnos eh, do tega vprašanja, tako da bi državo potisnili naprej v prihodnost. vsi pomembni organi, ki nadz, nadzorujejo svobodo medijev, kot je Hiša svobode in Združenja novinarjev, bodo vplivala na razvoj dogodkov v Makedoniji. Ta reforma je dobra. Ogotovili smo, da je dobro imeti intervjuje tudi z ne tako prijaznimi novinarjem, novinarjem Začeli smo financirati tudi vladne reklame. Eno poročilo je ocenilo, da, 60 odstotk, da naj bi 60 odstotkov medijskega trga financirala država. Odločili smo se, da bomo to prekinili in prepustili silam na trgu, da uravnovesijo to stanje. Kot rezultat imamo celo vrsto mnen, tudi napačnih novic, ki se objavljajo v Makedoniji. Ta novi obraz države, ki se je pokazal 27. aprila, se ne boji pogajanj, ne potrebuje deset tisoč in več ukrepov za to, da bi bil ponosen in zato, ker smo spremenili. V vzdušju se je pokazalo, da se je podpora glede evropske integracije povečala na 77 odstotkov, država je bolj optimistična glede svoje prihodnosti. 60 odstotkov državljanov podpira politiko nove vlade, v nekaterih etničnih eh, skupnostih je podpora še višja. Zdaj eh, moramo upravičiti zaupanje, ki je bilo vloženo v nas. Naslednji njo nedeljo bodo tudi lokalne volitve, ko bodo pomembne volitve tudi v drugih državah članicah, naprimer v Avstriji, kjer imajo parlamentarne volitve. Ključno za nas je, da se dobro odzovemo, da imamo ustrezno delo državne volilne komisije da imamo strezne komentarje. Sam kot eh, zunanji minister nisem imel dovolj časa, da bi se intenzivno posvečal kampanji, vendar sem se vzel dan dopusta, uporabil sem osebni avto, zato da sem obiskal volilne okraje. To moramo narediti, je seveda bolj zapleteno kot eh, prej, vendar je to demokracija. In še Zadnja točka. Lahko bi govoril zelo dolgo o naših notranjih reformah in o zunanjih odnosih. Naj pa povem le to, da je pomemben naslednji korak. Mislim, da imamo časa v naslednjem letu. Naše institucije imajo določene izkušnje, ki se zavedajo, kaj se dogaja, ko ni prave perspektive v regiji, pravega sodelovanja z regijo. Menimo, da so države članice Evropske unije zdaj bolj pripravljene sodelovati za Makedonijo. Eh, počistili smo smeti pred lastnim pragom, zato lahko komisija svobodno govori z nami. Ne želimo si, da bi Grčija postala naš nasprotnik moramo se lotiti pogovorov in, in ta proces izkoristiti za to, da se približ, približamo in postanemo zavezniki. To je torej eh, naš način, kako se lotiti te zadeve. Mislim, da bom s tem zaključil. Prosim vas, eh, da na mojo državo mislite kot na državo priložnosti, ne pa eh, državo v krizi. In To je tudi priložnost za Evropo, da pokaže ne samo, kako rešiti negativno dinamiko, ampak lahko pomaga ustvariti tudi pozitivne rezultate. Če je katera regija v svetu, kjer lahko Evropska unija pomeni resnično nekaj drugega, potem je to Zahodni Balkan. Čas za nas je, da pospešimo naša prizadevanja in čas za vas, da se nam bolj posvetite. Hvala, posvetite. Hvala lepa. Thank you, Nikola. Hvala lepa, Nikola Dimitrov, za vaše uvodne besede. Zdaj pa, kolegice in kolegi, ta sestanek je, je namenjen do 12.30. Po, dogovorili smo se, da ga podaljšamo do 12.45, ampak to je maksimum. Ready 13 colleagues who Imam že 13 ljudi na seznamu ogovornikov in še nekateri dvigujete roke. Poskušal bom biti čim bolj pošten. In edini pošteni način je, da ima vsak na voljo samo eno minuto. To je edino možno, drugače ne gre. In potem bomo videli, koliko ljudi bo lahko spregovorilo. Poskušal bom eh, dati besedo čim večji. Začel bom s poročevalcem za to državo, gospodom Vajlom. Hvala lepa. Pozdravil bi ministra tukaj v parlamentu. Že večkrat sem se srečala v preteklosti in veseli me, da se srečujemo v atmosferi, ki se je tako zelo spremenila. Prinesli ste nam nekaj dobrih novic iz Makedonije in to me zelo veseli. To lahko tudi potrdim, saj sem v stanju, da prebiram makedonske časopise in eh, medije. Res je prišlo do spremenj v vaši državi. Poleg tega, kar ste že povedali, je pomembno upor uporabiti tudi besedo sprave. Sprava je zelo pomembna za Makedonijo mislim, da je bil narejen velik korak naprej za novo vlado in za vključitvijo strank makedonskih Albancev pri eh, odgovornostih nove vlade. To je izjemnega pomena za državo. Čestitam vam za vaše prve korake, ki ste jih storili v funkciji ministra. z prioritetami, ki ste jih eh, pripisali sosednjim državam. In ker imam omejen čas za govor, naj povem samo to, da lahko računate tudi na naš parlament, ko bomo govorili o pomembnih zadevah, kot so naprimer, kdaj lahko Makedonija začne z pogajanji za pristop Evropske unije. Mislim, da je to ključna zadeva. In eh, pri tem vas bomo podpirali. Next is the... Hvala lepa. Naslednji je predsednik medparlamentarne skupščine, gospod Petrle. Hvala, predsednik. Najprej. Time to leave the waiting room. Strinjam se z vami, da je čas, da zapustite čakalnico. In strinjam se tudi z vami, ko pravite, kako pomembno je vlagati v regijo. občutek imam, da je ta zamisel nekaj, kar um, delijo tudi institucije Evropske unije. In želel bi si, da so takega mnenja tudi vsi, ki so vključeni v ta proces. Moje vprašanje bi bilo, kaj nameravate narediti za to, da bi okrepili notranje zaupanje, močnejši bo, kot boste doma, močnejši boste tudi na vzven. Zato je moje vprašanje, lahko nekaj poveste o, o tako imenovanem eh, jezikovnem vprašanju, no, o novem zakonu glede jezikov. Imamo različne informacije glede tega, kaj naj bi to pomenilo. Mogoče nam lahko kaj več poveste o tem. Eh, hvala lepa in veliko sreče pri opravljanju svoje pomembne funkcije. Hvala lepa, gospod Fleckenstein za SND je bil eden od medijatorjev. Gens. Mislim, da moramo biti tudi samokritični glede tega, koliko časa ste bili v čakalnici. Mogoče je to tudi povezano z neravno bleščečo situacijo v preteklosti. Seveda vas bomo podprli posod, kjer vas eh, lahko. Prav tako bi vas eh, morali podpreti, če bo to potrebno pri pogajanjih z Grčijo glede vprašanja imena. Ne smemo samo gledati, ampak pomagati. Hvala lepa, Knut Flickenstein. Zaguje, gospa Sakorafa. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Po dolgi krizi in nestabilnosti se zdi, No, najprej prisrčno pozdravljen, gospod minister. Zdi se, da po dolgem kritičnem in stabilnem času prehajate v bolj normalen položaj. Samo ena pripomba, ker nimamo dovolj časa, da bi se temu podrobno posvetili. Kako pa je za pogajanje? Ali si želite, da bi pristopna pogajanja mm, se začela tako, da bo to za obe strani prineslo nekaj. Glede Grčije, Grčija je pripravljena podpreti evropsko vizijo pod pogojem, da bodo izpolnjeni vsi potrebni pogoji. Tudi vprašanje imena tukaj ne sme biti izjema. Tega bo tre, to bo treba rešiti na poti v Evropo. Mislim, da bi zdaj morali dokazati, da obstaja volja za rešitev vprašanja imena. To je zdaj na plečih vaše eh, vlade. To je bil tudi problem pri gospodu Grujevskem, kar zadeva začetek pogajanj. Ne gre samo za izpolnjevanje eh, kopenhagenskih kriterijev. Gre tudi za vzdrževanje dobrega sosedstva. Hvala lepa. Prosim, da se držite svojega časa. Gospod Kukan za ENS, ki je bil tudi medijator. Hvala lepa. Pozdravljen, gospod minister. Lepo vas je videti. Osebno vem, da vas zelo cenijo vsi krogi v vaši državi, tudi opozicija. To vam je v čas, vendar pa kaže tudi na odgovornost, ki jo morate prevzeti. Veliko se pričakuje od vas. To, kar vidimo, da dela vlada, se nam zdi dobro, zato vas podbujam, da tako tudi nadaljujete. Omenili ste vsa pomembna vprašanja, za ki jih ne bom eh, ponavljal, bi pa izpostavil samo nekaj, trajnostni in vzdržni dialog med vlado in opozicijo predstavlja predpogoj za to, da bo država napredovala in eh, predpogoj za nadaljni pozitivni razvoj države v prihodnosti. Nekdo je omenjal čakalnico. Vprašal bi se glede drugega mm, čakanja na eh, pristop v NATO. Veliko sreče. Hvala lepa, gospod eh, Picola. Gospod minister, zelo me veseli, da vas danes vidim eh, tukaj. Opisali ste svojo pot eh, iz Skopja preko Bolgarije, Avstrije in eh, v Bruselj. Upam, da bo vse skupaj nekoliko bolj enostavno, seveda lahko na to sklepamo po zadnjem eh, govoru gospoda Junkerja glede stanja v Evropske unije. Omenjali ste, da je Evropska unija strateški cilj eh, nove vlade in po vaših aktivnostih vidim, da ste se v to tudi usmerili. Kakšni so vaši odnose, odnosi z predsednikom eh, Ivanovom? Glede na to, da je na sestankih eh, z Kitajci mm, povedal, da ni velikega interesa za vlaganja v Makedoniji, zato so potrebni zunanje viri za vlaganja in eh, to je spodbudilo razpravo o Kitajski. Ali pričakujete in kako komentirate trenutno kampanjo za lokalne volitve? Pričakujete kakršne koli napetosti pri izvedbi teh volitev? Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Picola, gospod Van Balen, eh, za eno minuto. Hvala lepa. Pozdravljen, gospod eh, minister. Spomnim se, ko ste bili ambasador v, na nizozemskem, eh, ko sem zelo dobro sodelovala. Imate Luksemburg in pokrajino v nizozemski in Luksemburg kot veliko vojvodino in vojvodina Luksemburg nikoli ni zahtevala, da bi bil Luksemburg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 najprej gospod Preda. Najlepša hvala. Prav imate, ko pravite, da je Zahodni Balkan eh, regija, kjer bi lahko Evropa naredila napredek. Strinjam se tudi, eh, kar zadeva vašo oceno sporazuma z Bolgarijo. Mislim, da je to pomemben korak. Vendar pa bi vam rad zastavil tudi vprašanje kajti omenili ste referendum glede imena pred eh, nekaj časa. Ali imate eh, že zastavljeno tudi časovnico za ta referendum? Ali ne bo ta referendum eh, vodil v še več napetosti? Ms. Sovko. Hvala lepa, gospod Sovko. Hvala lepa, gospod minister, za predstavitev pripravljenosti Makedonije na članstvo v Evropsko unijo. Kot predstavnica Hrvaške nimam kaj dodati, naj pa povem, da je treba zagotoviti pluralizem medijev in eh, vlogo civilni družbi. To je Evropska pot. Želela bi vas pozvati, da delujete kot mirovnik, da date boljšo podobo Makedoniji, da ne bomo imeli več eh, takšnih razprav v eh, odboru za zone zadeve, da bo Makedonija vzgled mm, eh, miroljubne družbe. Hvala lepa, gospa Zoko, gospa Petir. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani gospod minister, pozdravljam vas v imenu neformalne skupine prijateljev Makedonije. Naj še enkrat eh, povdarim, da popolnoma podpiram integracijo Makedonije v Evropsko unijo. Makedonija je večkrat eh, dokazala, da lahko izpolnjuje eh, kopenhagenske pogoje in izvede potrebne reforme. Dobili smo tudi priporočila Evropske komisije za začetek eh, pogajanj. To je zmagovita kombinacija tako za Makedonijo, kot tudi za Evropsko unijo, kot tudi celotno regijo. Makedonija je bila desetletja blokirana in mislim, da je skrajni čas, da se Makedonija začne obravnavati na pošten način, da se odpravijo vse ovire, ki so ji na poti v Evropa. Ni skrbno, da Grčija zaradi vprašanja imena blokira Makedonijo. Zunani minister Grči je bil pred kratkim na obisku pri vas, kot ste povedali, pogovarjala ste se in dejali ste, da Grčija mora pripoznati novo realnost Makedonije. Zanima me, kaj ste s tem mislili in ali pričakujete, da bo Grčija spremenila svoje stališče glede imena. Hvala lepa. Um- Hvala lepa, gospod Kanjete. Hvala lepa, gospod predsednik, pozdravljeni gospod minister, lahko se pridružim svojim kolegom, ki so dejali, da se zavedamo pomena Zahodnega Balkana in potrebe, da se pridruži Evropski uniji. Evropska unija je bila zgrajena na kulturi kompromisa in vključevanja Po krizi pričakujemo, da bo nova vlada lahko v Makedoniji izvajala potrebne reforme. Veseli me, da ste dosegli napredek pri reševanju. Vprašanje imena Evropa je kontinent, ki. Uh, so ga prečkali ljudje in za sabo puščali imena, rek, naselbin in tako naprej. Zato bi bilo nesmiselno, če bi si nekdo lastil vse avtorske pravice. Baljske države želijo, si želijo uporabiti. Uh, Prusijo, zaradi tega, ker smo imeli nekdanje ljudstvo, ki je takrat živelo, to so bili Prusi, ampak tako pač zgodovina in sodelovanje ne delujeta. Hvala lepa, gospod Kiparokjanes. Hvala lepa, gospod eh, predsednik in eh, hvala lepa tudi. Eh, vam, gospod zunanji minister, popolnoma podpiramo vašo evropsko perspektivo seveda pod pogojem, eh, da bodo izpolnjeni kopenhagenski pogoji. Vendar pa, kar zadeva vprašanje imena, vidimo, da se tudi tukaj nekaj premika. Paziti bo treba na to, da ne bo prišlo do ozemeljskih teženj. do sosedne države Grčije. Problem ni bilateralne narave, gre za mednarodni problem, vsaj po našem mnenju. Tudi Združeni narodi in eh, NATO so tukaj vključeni leta 2008. Eh, so NATO povedali, da bo prišlo do pridružitve, ko bo rešeno vprašanje imena in mislim, da imamo v Grčiji pozitivno mnenje in upam, da je takšno tudi pri vas. Hvala lepa, eh, kolegi. 13 vprašanj za vas, gospod eh, minister, že na voljo pa imate samo 11 minut, manj kot minuto za vprašanje. Najlepša hvala za vaša sporočila. Hvaležen sem, da ste potrdili, da imamo dober zagon. Upamo, da bomo lahko vse storili v naslednjem letu. Tega nisem izredno povedal, vendar pa bi. Mogoče tudi v, celo, v imenu celotne regije izrazil hvaležnost Evropskemu parlamentu, ki je bolj glasno izražal podporo Makedoniji kot eh, druge in regiji kot druge institucije Evropske unije. Večkrat smo slišali o eh, regiji. To popolnoma priznavamo. Vlagali smo v to, da bi parlament postal močnejši politični akter. naj bi predstavil um, dosežke prvih 34 eh, dni naše vlade v našem parlamentu. Imamo tukaj dogovor o prijateljstvu z eh, Bolgarijo, to je predstavil minister. Nepodpisano besedilo smo najprej vložili v razpravo v parlament, potem smo ga objavili, preden je bil podpisan, kar je bilo nekaj, kar se še ni zgodilo. Tam je eh, bila omenjena tudi raba jezika, o tem eh, je potekala razprava v parlamentu, ne samo formalno, ampak tudi v posameznih odmorih in komisijah. In tukaj je ena težava lokalne volitve. politične ambicije so tukaj zelo močne in eh, težko je oblikovati neko enotnost eh, v času pred volitvami. Drugič, eh, kriza ni bila samo moralna kriza, ampak tudi institucionalna kriza, ko gre za neka zanovanost in za vprašanje odgovornosti. Za nekatere je to težek problem, tisti, ki so bili vključeni in so eh, predmet sodnih postopkov. Mislim, da nam na srednji dolgi rok ne bo uspelo, če ne bomo oblikovali eh, nekega občutka za skupnost pri strateških ciljih Evropa, naše sosede, NATO, gospodarstvo, mogoče različno razmišljamo o tem, kako se lotiti posameznih zadev, vendar pa se moramo tega lotiti skupaj. To sem menjal tudi eh, v odbor za zunanje zadeve, da bi se želel neki svet za zunanje zadeve, ki bi bil povezan eh, tudi s tem vprašanjem, ko bi lahko izvedli razpravo z vsemi parlamentarnimi strankami in tudi predstavniki civilne družbe in akademikov o teh eh, težavnih vprašanjih, kajti to bi mi pomagalo tudi pri mojem delu. Jaz sem reč eh, navzven predstavljam državo in večje kot bo soglasje glede tega, kaj moramo narediti, lažje bo narediti. Think, uh, a, a chance... Po nedelji se bo odprla velika možnost eh, za korak naprej pri spravi. Mogoče bo še malo trajalo, če bomo imeli še drugi krok volitev pri županih, eh, dva, tri tedne, lahko to še traja. Vendar politična volja obstaja in tukaj je tudi eh, nujnost in potreba, da se to zgodi. Tudi ta vlada bo delala napake, če ne bomo imeli neke močne alternative, ko gre za politično konkurenco. Potrebujemo medije, potrebujemo nekega nadzornika, potrebujemo pa tudi močnejšo konkurenco. To je zdravo ne vem, kako hitro bomo lahko naredili korake v tej smeri. Verjamem vam odkritost in poštenost. Opozicija naj bi se odločila, da se bo razdelila v deset političnih eh, skupin, parlamentarnih skupin, zato da bi povečali svoje možnosti spodkopavanja odločitev in zavlačevanja dva meseca razprava je potreboval parlament eh, za to, da bi odpustil nekdanjega javnega tožilca, državnega tožilca države. Vendar se mi zdi, da je bolj pomembno narediti stvari prav, kot jih narediti hitro. To je del spravnega eh, procesa, da vzamemo politični dialog kot nekaj resnega. Kar zadeva NATO, pred eh, dvemi tedni smo bili v drugem štabu tukaj v NATO v Bruslju in eh, smo zaključili z 17. akcijskim načrtom. Moja karijera je bila zelo povezana z NATO, bil sem namestnik ministra, ko smo podpisali eh, deklaracijo z Vilne leta 2010 eh, držav iz Evrope, Baljske države, Slovenija, Romunija, Bolgarija. Albanije so podpisali izjavo, da Evropa ne bo osvobodna, dokler ne bomo vsi pri, pristopili. Potem smo podpisali Jadransko eh, listino 2008, smo bili edini, ki smo ostali sami in zunaj. Drugo leto, ko bomo dopolnili 18. leto v teh pripravah, bomo dobili vzniški spit, tako rekoče. Eh, in se bomo zabeljali skozi glavni vhod. Tako si predstavljamo, vendar pa moramo odpraviti dodatne pogoje, ki so bili dodani po Bukarešti. To moramo vse storiti, glede pravne države, pravosodje in tako naprej. Od leta 2002 sodelujemo pri financiranju, bili smo tudi v ISAFO kot eh, četrta eh, država, eh, ki je največ prispevala, 71 odstotno podporo imamo v državi za NATO, imamo tudi države, smo v odnosu sobivanja, vendar pa nam je uspelo vzpostaviti stanje, v katerem vlada. Jaz imam tukaj drugačno funkcijo, ker imamo deljene funkcije z ambasadorjem. Oblikovati moramo neke skupne interese in stvari se premikajo skupaj z predsednikom, čeprav obstajajo določene razlike in razlike v razmišljanju. Mogoče je to tudi zdravo. Kar zadeva samo politično kampanjo. Ponekod naj bi bili rezultati, torej podatki o možnih rezultatih volitev so zelo različni. Ponekod eh, je tehnica na strani vlade nekih strank, eh, drugod se uporablja strah eh, glede možnih eh, nevarnosti. Bil je tudi poskus ustvarjanja strahu pred migranti in begunci, zato da bi pozornost spravili stran od nekaterih pomembnejših vprašanj. To so seveda lokalne volitve, zato je vse odvisno tudi od osebnosti županskih kandidatov, lokalne politike in tako naprej. Vendar pa bo to neko sporočilo glede vzdušja, ki vlada v državi in eh, velik test legitimnosti za to novo pod države. Ključnega pomena pa bo da spoštujemo poročilo odhirja glede medicije, misije, ki ga je izvedel. Tukaj imamo ločitev državnih strank. Pri izvajanju volitev je Makedonija boljše pripravljena za izvedbo eh, volitev. Kaj bi naredili, če bi bili Grčija? spraševali so me, kaj sem mislil, ko sem rekel, da bi grški prijatelji lahko izkoristili zdaj ta pozitivni duh. Afriška modrost pravi, da če hočete pomanjšati svojega soseda, s tem eh, ponižujete tudi sebe. Mislim, Churchill pa je dejal, da Balkan proizvaja več eh, zgodovine, kot je lahko prebavimo, če ga parafraziram. Moj avstrijski prijatelj pa pravi, da ko se bosta ko se bodo države na Balkanu nekaj pripirti glede tega, kdo ima več uspehov v zgodovini in eh, se želi pogovarjati o tem, kdo ima boljši življenjski standard, se bodo zadeve spremenile. Mislim, da bi bilo v korist eh, naših državljan, da gradimo prijateljstvo in sodelovanje. Pametnejši so od nas politikov v vsakodnevnih eh, stikih. Eh, meja ni tako pomembna, tako sem gotovil tudi pri potovanju eh, v Solun. To je dobro tudi v komercialne razloge in to je dobra osnova. Mislim, da tega spora ne bomo mogli eh, rešiti, če bo ena od držav omenila, da je tukaj poraženka. Grčija ne more biti uspešna in vesela, če nas bo zlomila. Zato moramo spremeniti način gledanja in najti način, ki bo dobro za obe države, s katero se boste obe državi počutili dobro. Mislim, da je to pot naprej. Referendum mi, s tem mislim evropejce, imamo uh, izkušnje z referendumi nekateri se niso najbolje iztekli. To je vprašanje, ki je zarezano globoko v dušo naroda, ki ga sprejemajo glavne stranke. Do tega je prišlo zato, ker naj bi sprejeli odločitev, ki jo bo narod sprejel in to je povezano z razpravo o nacionalni enotnosti in spravi. Najti moramo neko osnovo, da se lotimo tega problema, da priznamo realnost in da odpremo našo družbo. Imamo pa, in naj še enkrat eh, povem, da se ne smemo bati pogajanj, vendar se ne smemo nikoli iz straha pogajati, kot je rekel Kennedy. Če nam ne bo uspelo, bomo nadaljevali, vendar nas ne sme biti strah eh, se pogajati. In začeli smo že z razpravo glede tega, kaj je ključna težava v Atenah, zakaj je to za nje tako pomembno. In eh, z naše strani želimo pojasniti, kaj je za nas tako pomembno. Kaj je najpomembnejše za nas glede tega. No, s tem bom zaključil. In prosim, da nam pomagate, da bo naša prihodnost pozitivna v leto 2018 eh, za nas in za našo regijo. Hvala lepa, gospod eh, minister. To je eh, bila zelo uspešna izmenjava mnen. Nadaljevali bomo o 15. z gospodom Budovičem iz Srbije in potem ob pol treh pa imamo sestanek eh, razširjenega predsedstva. Hvala.